in sicer o stanju človekovih pravic in demokracije v svetu v letu 2013. In v zvezi s tem seveda tudi o Evropski uniji in njeni politiki na tem področju. Prosim gospoda Pancerja, naj pove, kar ima zapovedati v zvezi s tem, štiri minute ima. Hvala, gospod predsedujoči. Poročilo o človekovih pravicah Evropskega parlamenta je pomemben instrument za ocenjevanje politik, ki jih je pripravila Evropska unija. Takoj bom poudaril delo, ki ga je opravila, popravil posebni odposlanec. Tako imamo tematski pristop, ne pa geografskega in menimo, da je to zelo koristno, kaj ti določa smirnice, eh, na katerih bo delal Evropski parlament, Evropska komisija in posamezni komisarji v svojih politikah. Dragi kolegi, leta 1872 na Dunijo je prišlo do pravnega liberalizma in to je boj za pravico. In to je bilo objavljeno znova v času fašizma v Italiji in je to objavil Benedetto Croce. Danes je verjetno bolj uh, pravilno govoriti o uh, boju za pravice civilne in tako dalje do protestov mladih v Hongkongu in ki lahko povzamemo z besedami Ane Arendt pravica do pravic. In vse to predstavlja, ne predstavlja samo zloga, slogana, vendar pa je treba omeniti cel stavek. Pravica do pravice ali pravice vsakega posameznika, da, da uh, je del humanite, um, eh, človeštva in to bi moralo človeštvo zagotavljati. In tako so te, eh, torej gradnja teh pravic je vedno bolj zahtevna. In to je nasprotje tiste politeli, politike gnusa, eh, o katerih ste govorili recimo v politikah eh, do homoseksualcev in tako dalje. V času, v katerem živimo, so pravice, naš, so pravice nek, eh, postale luksus, ki ni kompatibilen z gospodarsko krizo, s finančnimi sredstvi in z potrebo po notranji stabilnosti v, v sosednjih državah. Sprašujem pa se, v trenutku, ko se obljuba do pravic ne izpolni, od česa se postavljamo, ko krčimo pravice, ki zadevajo delo, izobraževanje, eh, civilne pravice, ogrožamo samo demokracijo. Torej, to niso ehm, pravice, niso nenasitne, ampak eh, nenasitni smo, so tisti, ki jih želijo vse našteti. In tako smo v srcu kulturne razprave, ki presega kontin, eh, torej vrčevanje in govori o krizi, o novi geopolitiki, ki je samo še bolj poudarila konflikt, ki je še bolj eh, globok in to je način gledanja na razvoj družbe tem poročilom želimo poslati sporočilo in to je, da pravica ne invadirajo demokracijo, ampak nam nalagajo, da moramo razmišljati o tem, kako je treba vzeti politično diskrecijsko pravico. In v tem času kriteriji za porazdelitev morajo temeljiti na tem, da je politiko treba tudi izvajati. Konkretni problem, ki ga imamo, namreč ni. Eh, neproporcionalnost pravic, ampak so um, ravno nasprotno nepravice, um, nasilje nad ženskami, ki um, briše vse pravice posameznika. In torej veliko je še pred nami. Naloga Evrope je po mojem mnenju to, da ohranja izziv in je koherentna eh, pri delu, da bi zmagali na področju človekovih pravic na vseh področjih. Hvala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 Gospa visoka predstavnica, najprej bi se želela zahvaliti poročevalcu in vse tiste, ki so z njim sodelovali pri tem poročilu, ki je odlično in zelo koristno ob začetku mojega dela na področju človekovih pravic. In želela bi začeti s tem, da povem, da se strinjam z analizo, pa tudi s pozivom da mora Evropska unija ohranjati ta izziv in najti konkretne načine, da bo naredila majhne in velike korake naprej pri vsaki e, situaciji, kjer so človekove pravice kršene ali pod vprašanje. Nadaljevala bom v angleščini in povedala, da mi je veliko čast da lahko sodelujem na eh, razpravi o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2020. 2013. In kot pravi vaše poročilo, listina o temeljnih pravicah pravi, da moramo človeško dostojanstvo postaviti nad, v središče naših dejavnosti. Zaščita človekovih pravic je in bo ostala naša uh, torej, prednostna naloga med našimi nalogami. Ne, ne rečem ena izmed, ampak bo prednostna naloga in bo temeljna, uh, temeljni pogoj za vse naše odnose s tretjimi državami. In ta parlament je potrdil to usmirjenost. Parlament potrjuje človekove pravice z konkretnimi akcijami in svojim delom. Najprej z obiski v državah, kjer so te, upra, eh, te pravice pod vprašanjem. Razpra, razpravljate o, o tem, da je kakšna je parlamentarna diplomacija in to potrebujemo kot del naše eh, splošne politike in človekovih prvič. Človeke pravice v svetu so izziv, vendar pa moram povedati, da smo naredili korak naprej na številnih področjih, zlasti od sprejetja um, eh, svežno človekovih pravicah leta 2012 in o. Uh, in tudi v svežnju za leto 2015. Na naš načrt je, da bomo izpolnili cilje. Vsi politični akteri smo predani delu na človekovih pravicah in to je postalo uh, na, proces, ki je naš. In imamo instrumente, da lahko uh, Eh, izvajamo in uveljavljamo človekove pravice pri naših zunanjih dejavnostih. Tukaj smo odgovorni po zaslugi dialogov, v kateri smo vključeni mi in naši strateški partnerji v teku preteklih let. Vaša podpora pri izvajanju tega akcijskega načrta je ključnega pomena in sedaj verjamem, da moramo narediti korak naprej. Zlasti moramo strukturirati naše skupno delo, da bo temeljilo na spektru eh, prednosti in nalog. Že od začetka, eh, ko sem nastopila svoje delo, sem želela mm, doseči napredek na tem področju in imamo nov akcijski načrt, akcijski načrt, ki bo temeljil ne samo na seznamu dejanj, ampak na političnih prednostnih nalogah. V tem okviru mislim, da je ena izmed prednostnih nalog podpora demokratični tranziciji v, uh, v naši soseski. Naši diplomatična prizadevanja in vaše delo v parlamentu bi morali iti rok, z roko v roko in si pomagati med seboj. Zato sem zadovoljna, da v vašem poročilu vidim, da cenite naša prizadevanje, da redno podajmo poročila v parlamentu v različnih formatih, ki smo jih uporabljali. Ravno tako si prizadevamo, da bi dosegli organizacije civilne družbe in eh, da bi bi se z njimi posvetovali. In imamo torej posvetovanja z civilno družbo pred in po uh, dialogu o uh, človeških pravic in tudi pred in po torej, delovnih skupinah v svetu za uh, človekove pravice. To je naša praksa. Naša, naš forum decembra leta 2012, kjer je sodelovalo več kot 100. Um, eh, Eh, predstavnikov civilne družbe je bila možnost, da smo razpravljali o naši novi politiki na področju svobode govora. Zelo sem vesela, da se strinjate z mano glede ocene dela posebnega evropskega predstavnika za človekove pravice Stavrosa. In Stavros, ehm, to rečem, čeprav sedi zraven mene, nam je v veliko pomoč pri eh, spodbujanju človekovih pravic v, v, v celem svetu. Prizadeva si z našimi partnerji in, z, eh, in eh, skuša spodbujati te pravice v celem svetu. In zato sem zelo vesela, da lahko danes tukaj vam povem, da sem se odločila, da bom njegov mandat uh, um, podaljšala in tudi svet je podporil to odločitev. Če se povrnemo naše skupno delo pri uh, postavljanju prednostnih nalog, vam želim povedati nekaj vsebinskih pripomb. Nasplošno bi želela povedati, da se strinjam z vašim pristopom. Čas je, da si zares prizadevamo in izboljšamo našo notranjo in zunanjo koherenco. Če želimo okrepiti našo verodostojnost EU kot globalnega akterja, vsi moramo resno razmišljati o človekovih pravicah in njihovem vplivu in, naš, in, in politikah, ki jih imamo kakšne in vplivo, ki imajo naše politike zunaj. In uh, torej moramo dopolnjevati delo Timermansa pri politikah in ga uskladiti z listino uh, človekovih pravic. Tukaj moramo biti dosledni znotraj in zunaj naših meja. In z, predvsem znotraj naših uh, meja moramo doseči resnično verodostojnost, tako jo bomo imeli tudi zunaj. O verodostojnosti. Uh, Um, ko sem prebrala vaše poročilo, sem, sem videla kar nekaj točk, ki bi jih tudi sama želela podariti. Naj podam nekaj primerov. Poleg naslavljanja problem, da je treba povečati notranjo in zunanjo koherentnost naših politik, bi želela najaviti našo podporo civilni družbi, politično, tehnično in finančno podporo. In in um, to bomo naredili v številnih državah. Drugič, mislim, da moramo se soočiti z kršitvijo človekovih pravic, ki se dogajajo na konfliktnih območjih okoli nas. Moramo izboljšati našo zmogljivost za preprečevanje teh kršitev in povečati učinkovitost mednarodnih mehanizmov za soočanje z uh, nekaznovanostjo. Tretjič, promocija človekovih pravic ni nekaj uh, abstraktnega imamo konkretne instrumente, ki jih lahko uporabimo na ravni EU, vendar pa moramo izboljšati njihovo učinkovitost. In tukaj bi želela povedati nekaj besed. Sama si prizadevam za dialog o človekovih pravicah, ki naj ne ostane neka izolirana um, debata. Po mojem mnenju je treba to vključiti vse bilateralne eh, kontakte z uh, državami. In tako, vse to je treba koordinirati uh, z vsemi partnerji, ki jih imamo in sogovorniki po svetu. Četrtič, želim nadgraditi naše uh, podpiranje otrok in uh, eh, LGBT in tudi eh, svobodo dogovora in do verdoizpoviti. Treba je povečati zavedanje človekovih pravic tudi med zaposlenimi EU, pa tudi med diplomati uh, naših držav članic in uh, Cenim vaše prizadevanja, da vaše delegacije, ki imajo tesne stike z državami po svetu, se osredotočijo tudi na spodbojanje človekovih pravic in mislim, da tukaj lahko koordiniramo svoje, uh, eh, svoje prizadevanje. Petič. V kontekstu neločljivosti in univerzalnosti človekovih pravic bomo še naprej promovirali gospodarsko, socialno, kulturalne pravice in ne nazadnje tudi prek naše razvojne pomoči. In v tem kontekstu menim, da Evropska unija lahko postane eh, vodilna pri izvajanju eh, načel EU o človekovih pravicah, kot je to predlagal gospod Howitt, eh, ko je govoril o korporativni odgovornosti. Kar zadeva virske manjšine, kar nas vse skrbi, sem že skupaj s partnerji začela boj proti um, kršitvam v imenu uh, vire. In to bo imelo seveda tudi gospodarske in uh, politične vplive in na, pri nas in tudi v drugih državah, kot je recimo Pakistan in Afganistan. Želela bi tudi podariti, da to tudi uh, pri nas, torej da se je treba uh, boriti, boriti za eksterno in notranjo uh, razsežnost. Svoboda govorna mora biti ključna komponenta boja proti terorizmu in neločljiv del le tega. Ne moremo doseči varnosti in stabilnosti brez človekovih pravic in mislim, da moramo imeti v mislih mi in naši partneri to in si se to pominjati vsak dan. V zadnjih mesecih smo obsojali um, zlorabo človekovih pravic strani Daša in, in Zato se je treba boriti proti terorizmu. EU in uh, države članice um, se torej želijo pomagati Siriji in ravno tako smo aktivni v Iraku. Leto smo, se, uh, smo bili aktivni v osmih območjih in smo pomagali najbolj uh, ranljivim skupinam. V Siriji imamo območja, uh, kjer, skuš, kjer izvajamo programe za manjšice, tako, manjšine, tako da bi um, torej jim pomagali pri tranziciji in jim pomagali k reintegraciji teh, uh, teh skupin v družbo. Ravno tako nam pomagajo akteri na terenu za to, da so zloreb, da zlorabe eh, človekovih pravic niso neopažene. Zahva, zahvaljujem se vam za številne dobre predloge in priporočila sporočile, ki sem jih našla v vašem poročilu in računam na vašo podporo pri izvajanju lehteh in že vnaprej se veselim te razprave, zato da bom uh, slišala še več predlogov v to smer. Hvala. Mulțumesc. <clears throat> Acum am să rog pe doamna Hautala să ia cuvântul pentru un minut din partea... Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Hautala za eno minuto v imenu odbora DV. Hvala lepa. Predsedujoči, vedno je pomemben dan, ko v tej hiši razpravljamo o stanju človekovih pravic in v imenu odbora Deve bi rada povedala, da je gospod Panceri celovito vključil vso politiko sodelovanja na tem področju v to letno poročilo in prepričana sem, da je tudi gospa visoka predstavnica to nalogo zela resno in da to jemlje kot resno komponento zunanjih odnosov Evropske unije. Gospod eh, Stavroslav Lidinis je tudi bil zelo eh, zagnan na tem področju. Mislim, da sedaj vidimo rezultate tudi prizadevanj vaše predhodnice. In sedaj lahko rečem še to, da sem prepričana, da je gospod Panceri oblikoval poročilo, ki kaže na to, da je še vedno odprtih veliko vprašanj eh, na področju človekovih pravic, ki so konkretno povezana z razvojnimi cili in vi kot podpredsednica eh, Evropske komisije sem prepričana, da imate dobro sodelovanje tudi z drugimi direktorati in pripričana sem, da veste, da je ta povezava vprašanj razvoja in človekovih pravic popolnoma jasna in da sodi med prednostne naloge, ki ste si jih zastavili in pripričana sem, da je to z roko v roki s prizadevanji tega parlamenta in z vprašanjem odgovornosti. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Žitmanska, na voljo imate eno minuto najlepša hvala. S postavenim življenjem. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je varovanje človekovih pravic eno najbolj pomembnih vprašanj tudi za naše prebivalce. Več kot 51 odstotkov jih je v eni od anket povdarilo, da je to ena od glavnih eh, tem, s katerim bi se morali ukvarjati. Seveda gre pri tem tudi za boj proti nasilju mislim, da moramo graditi tudi zaupanje v družbi, tako da ne bo še naprej nasilje nad ženskami naletelo na gluha ušesa. Države članice morajo usposobiti strokovno osebje, poli, organe policije, eh, državnih tožilcev in ostalih organov, zato da bodo lahko hitro pomagali zlasti ženskam. Mislim, da je treba upoštevati tudi spremembe v miselnosti pri mladih, ki jo moramo doseči, vendar ne kar z nekimi dekreti. Obstajajo države, v katerih je za ušnica majhnemu otroku nekaj čisto normalnega. Mislim, da se moramo proti temu boriti. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa imajo besedo predstavniki političnih skupin. In zato vas lepo prosim, da se držite določenega časa za govor, gospod Preda, dve minuti. E, Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej naj čestitam avtorju poročila, gospodu Panceriju. Nekaj mesecev smo razmišljali o teh zadevah in se pogajali med političnimi skupinami v tem parlamentu. In sam moram reči, da sem vesel, da je to besedilo, o katerem bomo glasovali jutri, takšno, da v celoti odraža prizadevanja eh, naše politične skupine za promocijo demokracije in človekovih pravic v svetu. Tu gre z roko v roki name, človekove pravice in demokracija. Jasno je, da eno ne gre brez drugega. In uh, Mislim, da je treba zadeve vseeno pogledati v pravem kontekstu. Pancerjevo poročilo zelo dobro kaže, kakšen je odnos Evropske unije do človekovih pravic v svetu in mislim, da smo lahko ponosni na to. To pravim tudi po zelo živahni naravnost viharni razpravi, ki smo jo imeli nedavno, ko je eden od naših eh, kolego rekel, da je v Rusiji demokracija veliko na boljšem kot v Evropski uniji. Mislim, da to poročilo odločno kaže, da temu ni tako, da smo daleč od Rusije glede človekovih pravic in demokracije. Naj povem še tole, Evropska unija podpira demokracijo in človekove pravice po vsem svetu, istočasno pa je zavezana tudi k temu, da jih mora spoštovati znotraj Evropske unije to poročilo pa nič ne govori o tem, kakšne so eh, človekove pravice, kakšno je njihovo spoštovanje znotraj Evropske unije. In pogovarjal sem se s kolegi iz odbora Libe, ki so seveda eh, bolj pristojni za to področje. Evropska unija ne more drugim državam govoriti, kako naj se odločajo v zvezi z legalizacijo splava, naprimer ali poroke istospolnih in podobno. In uh, sem zelo hvaležen gospodu Pancerju, da je bil zelo odprt glede tega. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Valencijano za dve minuti. Eh, debatimos esta tarde un informe excelente. Hvala lepa, predsedujoči. Danes se pogovarjamo o odličnem poročilu, ki mislim, da je res poglobljeno. Človekove pravice nikakor niso področje, kjer bi pogosto slišali dobre novice. Obstajajo različni pojavi, nestrpnosti, fanatizma in različnih oblik zatiranja človekovih pravic. Zavedam se, da ta tematika ni lahka. Moramo pa si prizadevati, da si bomo še nadalje odločno zauzemali za človekove pravice, njihovo spoštovanje in vladavino prava ter razvoj demokracije. Vse le v takih pogojih se lahko Ljudje po vsem svetu razvijajo dostojanstveno. Ne glede na to, da živimo v časi gospodarske krize, ki še zaostruje določene zadeve, poznamo številne konce sveta, kjer se eh, človekove pravice zatirajo ne glede na gospodarske težave. In na to moramo biti pozorni. Evropska unija mora biti vedno dosledna in se držati svojih zavez. Ne moremo delovati po dvojnih standardih. Po eni strani obsojati določene države, po drugi strani pa z njimi podpisovati sporazume o sodelovanju. Pri človekovih pravicah pač ni dvoličnosti. Moramo delati tako, kot govorimo, sicer ne bomo imeli nobene kredibilnosti pred drugimi. Ne moramo žrtvovati človekovih pravic zaradi poslovnih interesov. Mislim, da moramo zagotoviti, da se človekove pravice spoštujejo povsod, kjer delujejo evropska podjetja, ki, mor, ki se morajo tudi tega zavedati. To je naša odgovornost. To je odgovornost Evropske unije kot velike svetovne moči. Številni ljudje bi radi videli, da bi bili na tem področju še aktivnejši tudi zunaj naših Me, ja, hkrati pa čestitam še enkrat poročevalcu in tudi gospe Mogherini. Najlepša hvala. Dovolite mi naj vam povem, da že zamujamo, da imamo tudi druge teme na dnevnem redu. Zato vas res lepo prosim, kolegice in kolegi, ne dvigujte modrih kartončkov med to razpravo. Sedaj ima besedo gospod Demesmaker za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To poročilo je zelo živahno napisano in opisuje stanje človekovih pravic v svetu. Opaziti je tudi nekaj pozitivnega razvoja na tem področju, ponekod večjo vlogo Evropske unije v zagovarjanju človekovih pravic. Ponekod pa je opaziti tudi pomankanje politične volje za okvarjanje s to problematiko. Poznamo primere tudi v Latinski Ameriki, pa tudi drugod, kjer se zadeve slabšajo praktično pred našimi očmi. In to je za nas velik strateški izziv. Zaradi tega bi vas rad spomnil na rezolucijo v zvezi s tem, kar se dogaja. Krimskem, na Krimskem polotoku. Tam je mogoče za nekatere majhna skupina ljudi, vendar se že dolga desetletja in stoletja soočajo z različnimi oblikami zatiranja in krivičnosti in sedaj so znova žrtve političnih dogajanj. Tudi mednarodne organizacije so se že izrekle o tej eh, temelji diskriminacije, ki zadeva vsa področja življenja, vključno z poslovanjem. In zato je treba pogledati, kaj se dogaja. Tu gre za zatiranje celotnega ljudstva. In vendarle stalno govorimo o tem, da je treba zaščititi manjšine. Katere manjšine? Verske manjšine? Seveda obstajajo tudi verske manjšine, ampak tudi druge. Kaj pa s krimom, Hvala lepa, gospa Besera, dve minuti. Najlepša hvala, eh, predsedujoči. Želim čestitati poročevalcu na tem zelo dobrem poročilu, ki je res lahko sem za zgled. Eh, tu je dobro pozeto, kaj se dogaja na tem področju, vključno z mnenji nevladnih organizacij in vseh pomembnih deležnikov. Govori se tudi o nekaznovanosti o svobodi govora, o pravicah žensk in otrok, eh, skupnosti LGBT, skratka, vsa področja so tu zajeta. Vendar je vse eno še posebno vprašanje, kako zaščititi tiste, ki se borijo za človekove pravice. Pogosto imamo tukaj ljudi, ki nam poročajo o tem, kaj počnejo v različnih koncih sveta, kjer se soočajo z realno nevarnostjo. V tem poročilu je sicer to delno zajeto. Potem je tu še vprašanje ljudi, ki nimajo niti osnovnega dostopanja do pitne eh, vode, kar je tudi bilo priznano kot ena temeljnih človekovih pravic na ravni Združenih narodov pred nekaj leti. Potem koliko je ljudi, skoraj milijarda, ki nimajo nobenega dostopa do normalnih sanitarij, ki potrebo še vedno opravljajo na prostem. Veliko je še teh odprtih vprašanj. Imamo uh, veliko sredstev, ki bi lahko porabili tudi v ta namen. Borili smo se proti raznim boleznim, epidemijam, poliomielitisu in tako naprej. Uh, Eh, vendar je tudi dostop do sanitarij in vode pomemben korak v boju proti širitvi takih bolezni. Poleg tega je treba odločno stopiti tudi v boj proti raznim oblikam eh, diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in podobno. Hvala lepa, gospa Veržija, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot vsako leto govorimo znova o poročilu o kršitvah človekovih pravicah, pravic in demokraciji v svetu. Katalogiziramo določene ukrepe in vaše poročilo je zgleden primer kataloga, tako da se zavedamo, kakšno je stanje. Vendar mislim, da smo vedno slabši situaciji, da bi kogarkoli podučevali o tem, kako ščititi človekove pravice. Kaj pa s kršitvami socialnih pravic strani velikih podjetij? Kaj z nekaznovanostjo določenih storilcev kaznjivih dejanj na področju kršitve človekovih pravic? Ne gre samo za strukturne reforme, treba je poskrbeti tudi za socialne pravice. Kako lahko zagovarjamo človekove pravice, če naši odnosi s tretjimi državami niso povsem zgledni, če hkrati zagovarjamo človekove pravice in sodelujemo z diktatorji. In gospod Banceri, seveda veste, da sem imela s tem vedno težave, mislim pa, da ne smemo ogrožati vseh tistih, ki si za to prizadevajo, vas pa bom podprla pri tem poročilu. Hvala lepa, gospa Lugler, dve minuti. Predsedajoči, spoštovana visoka predstavnica gospa Mogherini, spoštovani gospod Lambrinidis. Poročilo Panceri je zelo dobra predstavitev mnogih eh, področji delovanja Evropske unije, kar zadeva človekove pravice in vsebuje tudi nekaj novih predlogov. Več naporov je potrebnih na marsikaterem področju. <clears throat> Vedno znova, če se pogovarjamo z diplomati poudarjamo, zlasti s tistimi iz tretjih držav, kako eh, visoko smo postavili varstvo človekovih pravic. Vendar sedaj naša politika eh, sama ne spoštuje, ko gre za nezakonite priseljence, ki jih v tisočih eh, vračamo mrtve v morje, ne sledi temu, kar govorimo. Mislim, da je treba tukaj večjo solidarnost vseh držav članic doseči, ko gre za sprejem teh eh, beguncev. Veliko je še področji, kjer bi lahko stvari izboljšali. Žal, še vedno nimamo rednega preverjanja eh, spoštovanja človekovih pravic v okviru pogajanja za trgovinske in druge sporazume z tretjimi državami. Vprašanje je, kakšna je možnost, da tukaj ukrepamo, da damo ljudem, katerih pravice so kršene, možnost, da se obrnejo za pomoč tudi na Evropsko unijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Korao, ena minuta. Hvala, hvala gospod predsedujoči. Tudi sam podpiram poročilo in delo, ki ga je opravil kolega Panceri. Gre za težko in obsežno delo in zelo dolgo poročilo, ki se ukvarja z številnimi temami, ki se med seboj zelo razlikujejo. Cenim tematski pristop, eh, ne pa kataloga o državah, kjer se potem na dolgo razpravlja. Res je, kot je je nekdo povedal, lahko bi naredili še nekaj več, vendar pa je izhodišče po mojem mnenju dobre. In dobro je, da v času, kjer je zunanje delovanje Evropske unije eh, v, pri pogajanjih z tretjimi eh, državami, da se skuša najti neko trdno točko in da so to človekove pravice. Dobro bi bilo, da bi bila to obvezujoča klauzula in da bi imeli tudi neke vrste nadzora, kajti pogosto eh, našim resolucijam ne sledi potem spoštovanje tega, kar pravimo v dvorani. Simon Minut. Najlepša hvala, gospod Dodds, minuto imate na voljo. Gospod predsedujoči, to poročilo osvetljuje celo vrsto zlorab človekovih pravic nasilja proti ženskam, deklicam, eh, različnih svoboščin pravice do svobodnega izražanja in številnih drugih. Včasih se mi zdi, da vidimo, da se to dogaja zgolj nekje daleč v neznanih krajih. Vendar 26. in 27. tega meseca bomo eh, priča sporu proti Ašerjem. To je pekarna v zasebni družinski eh, lasti, ki je poslala eh, določeno sporočilo v javnost proti istospolnim zakonskim zvezam da zatiskamo oči pred tem, je nažalost eh, žalostno in da ne spoštujemo eh, členov eh, naše listine človekovih pravic. Tudi namestnik predsednika britanskega sodišča je podal obrazložitev o nekih močnih verskih prepričanjih, ki naj bi bila lahko opravičilo za tako početje. Predsednik prekinja govornico. Gžib, minut... Najlepša hvala, gospod Gžib, minuto in pol. Hvala lepa. Poročilo o človekovih pravicah še zlasti, kada je za letno poročilo, je zelo težavna naloga. Še zlasti, če hočemo osrečiti občinstvo in pričakovati, da bodo navdušeni nad izidom. Tega se zavedamo in leto 2013 eh, je bilo leto velikih težavnih sprememb tudi v Ukrajini. Na Majdanu se je dogajalo marsikaj, videli smo veliko sprememb tudi v času tako imenovane arabske pomladi. Govornik sprašuje, ali prihaja do težav s tolmačenjem in tehničnih težav. Nadaljujte, je že v redu. No, je pa to tudi začetek velikih sprememb na Bližnjem vzhodu veliko je bilo tudi človeških žrtev, začetek eh, militantnih skupin, kot je naprimer ISIS. In eh, žal je njihova pot eh, tlakovana številnimi nasilnimi dejanji, potem naprimer uničanje malule v Siriji, uničanja crkve. Veliko je teh primerov, ki bi jih lahko še naštel v ilustracijo barbarstva, ki se dogaja prav tako preganjanje kristijanov po vsem svetu, ne na Bližnjem vzhodu, tudi eh, v Severni Koreji, v Afriki, marsikje. In tudi včeraj smo slišali o pregonu nekaj tisočev kristijanov, nekaj tisoče tudi smrtnih žrtev vsako eh, leto. Vidimo tudi, da se omenjajo določeni primeri kršitev človekovih pravic v Maliju, eh, Libiji, Sudanu, Nigeriji in ne nazadnje vidimo včasih tudi kak pozitiven primer. V letu 2013 se je začel tudi eh, Evropski sklad za demokracijo, podeljena je bila tudi nagrada Zaharov. Hvala lepa, gospod Holcer, dve minuti. Zelo ambiciozno poročilo je pred nami, ki se vsebuje, ki se osredotoča na vsebinske točke. In na ta način smo poskušali v tem poročilu uh, omeniti celo vrsto področji, ki jih včasih zanemarimo. Mislim, da je to dobra priložnost, da začnemo hitreje delovati tudi v praksi. Zato pozdravljam priporočilo eh, v poročilu, da se eh, parlamentarna skupina, posebna skupina, nenehno ukvarja s preganjanjem tistih, ki se zauzemajo za človekove pravice. Mislim, da je to treba vključiti v naše politike. Naša zunanja politika ni ustrezna, če s politično oportunostjo gledamo in obravnavamo, kjerkoli na svetu se zgodijo eh, kršitve človekovih pravic. Človekove pravice so kategorija sui generis, ki jo moramo obraniti. In mm, prospeševanje teh pravic pomeni zelo dobra investicija za našo prihodnost. Demokracija, svet demokracije bo tudi varen svet. Svet ki bo zagotavljal človekove pravice. Pri tem mora naša zunanja politika najti neko ravnotežje med eh, gospodarsko diplomacijo na eni strani in eh, zaščito človekovih pravic na drugi strani. Eh, gospod Lambritinidis je urad zelo dobro zastavil, ki ga je vredno tudi nadaljevati in razširiti. Hvala lepa, gospod Vazvengar. Najlepša hvala. Poročilo Panceti je popolnoma jasno opredeljeno do obsojanja pregona kristijanov. Res je, da to kritiziramo. Vendar bi rad povedal, gospe visoki predstavnici, da je zelo pomembno izvati rezolucijo o svobodi verskih prepričanj. In e, če govorimo o smernicah Evropske unije, o e, svobodi vere in verskih prepričanj, ne vem, ali smo storili kaj konkretnega pri izvanju teh smernic. E, lahko pa se pridružim predgovorniku gospode Mesmakerju. Lepo je govoriti o tem, ampak potrebujemo tudi politično voljo zunaj Evropske unije hvala. gospod vajgl. mister chairman madam high commissioner respect for human. gospod predsedujoči gospa visoka predstavnica spoštovanje človekovih pravic je še zlasti pomembna v razmerju do držav, s katerimi imamo razvite odnose. Kaj pa s kršitvami človekovih pravic v drugih območjih, ko pride recimo do konkretne okupacije izraelskih Predsednik vlade je pred nekaj dnevi povsem arogantno izjavil, da ne podpira rešitve dveh držav. Kaj pa v primeru Armenije in okupacije Gornjega, Nagornjega Karabaha, ko je tudi prišlo do javne izjave eh, v bran Rusiji, ko je bilo rečeno, da je ruska vojaška baza v Džumbriju garancija za varnost njegove države. Potem v Maroku, na primer ki je tudi naš partner, organizira mednarodno konferenco Dali o okupiranem območju Zahodne Sahare, kjer se že odnegde kršijo osnovne človekove pravice prebivalstva. Kaj bomo pa mi storili v politiki do teh držav? Hvala. Gospod Terry Cabras, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Res je, v zadnjih desetletjih eh, smo dosegli napredek, ko gre za varovanje človekovih pravic žensk, vendar politične, socialne in eh, druge neenakosti med spoloma še vedno uh, obstajajo, celo v državah članicah Evropske unije. Dovolite, da sedaj citiram Johna Stuarta Milla pred 100 46 leti je zapisal o položaju žensk. Koristi tega, da bi omogočili ženskam, da eh, svobodno izbirajo svoje eh, delovanje, da izkoristijo svoje sposobnosti in da jim damo možnost, da živijo kot eh, človeška bitja, bi pomenilo, da smo naredili nekaj za človeštvo. Torej, pred 146 leti je to bilo zapisano, pa še vedno tega nismo dosegli. Hvala. Gospod Karver, eno minuto. Hvala, predsednik, predsedujoči. Benoit Batisteli, ki vodi urad AEPO v Evropi, si je drznil organizirati kaznovanje delavcev, ki so stavkali zato, da bi pokazali, kakšna je diskriminacija med ženskami, ko gre za njihovo zaposlovanje. To je tudi ena od eh, kršitve, kršitev človekovih pravic. Vendar eh, organ EPO ni ukrepal. To pomeni, da so imuni ne samo do komisije in visoke komisarke za Združenih narodov za človekove pravice, temveč da enostavno živijo nekje druge. Če dovolimo takšne kršitve v organizaciji v Evropski uniji, kako lahko pričakujemo, da bomo lahko verodostojno branili človeke pravice v kontakti z vsemi ostalimi? Gospod predsedujoči, poročilo Panceri kaže na to, da je očitno povdarek eh, glede kršitve človekovih pravic v Evropski uniji, predvsem vprašanje gospodarske politike in zunanjih odnosov. Eh, veliko krat smo že zahtevali od drugih ljudi, da opustijo svoje pravice v imenu nekih višjih prepričanj ideologij ali gospodarskega uspeha. In očitno imamo samo eno ambicijo, da predavamo drugim moraliko, da pre, predavamo celem svetu zadeva, ki jih sami ne spoštujemo in da ne spoštujemo eh, tradicije in civilizacije, kaj šele naravnih eh, družin, kot jih poznamo odnegdaj. In eh, očitno ekstremna levica uvaja novi eh, strup in dogaja se tudi to, da se ji pridružijo celo pripadniki skupine ELS in napadajo stare vrednote zaradi nekih gospodarskih interesov v povezavi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko in tako naprej. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Laslo Tökeš, eno minuto. Spoštovani predsedujoči, leta 2010 je Evropski svet sprejel strateški okvir za področje človekovih pravic, ki naj bi veljal za naše stike z tretjimi državami. In učinkovitost tega dela je tudi ustanovitev uh, urada visoke predstavnice. Še vedno, čeprav se borimo za človekove pravice, tega ne delamo uspešno, zato ker smo ločeni, kompromitiramo svoje vrednote. Sramotno je, da je takšno poročilo sedaj nekaj, kar egoistično nekateri v parlamentu izkoriščajo in eh, trdijo, da so človekove pravice izključno v pristojnosti držav članic s tem ogrožamo svojo verodostojnost. Zato vse pozivam, nehajmo se samo z besedami boriti za tiste, katerih eh, človekove pravice so kršene, zlasti pripadnike različnih manjšin, ženske, otroke in podobno. Um, Rokpe, domno Howitt. Gospod Howitt je naslednji, minuto in pol. Oprostite, Upam, da niste modrega kartona dvignili. Ne, predsedujoči, gre za postopkovno vprašanje. No Prišlo je do težave pri tolmačenju. Predzadnji govornik je govoril o gejih, lezbikah in eh, biseksualcih kot eh, o strupu zahtevam, da umakne to pripombo, razen če ni prišlo do napake pri tolmačenju. Ne morete o homoseksualnih ljudeh govoriti kot o strupu družbe. Eh, eh, Šlo je torej za malce prikriti modri karton. Sedaj pa ima besedo za minuto in pol Richard Howard. Hvala, predsedujoči kot poročevalec za odgovornost eh, podjetij bi se želel osredotočati na tiste dele poročila, ki vabijo eh, visoko predstavnico, predstavnico, da je varovanje človekovih pravic v gospodarstvu eh, nekaj, kar postane prednostno področje za Komisijo in za Evropsko unijo. Nacionalni načrti so že sprejeti, predsednik Obama je sprejel nekatere zaveze, mi pa moramo sedaj izpolniti lastne obljube. Države članice morajo v svojih načrtih eh, povdariti to zadnji francoski predlog me je spodbudil k temu, da pripravimo evropske eh, smernice in navodila, kako evropska podjetja resnično spoštujejo človekove pravice v lastnem poslovanju. Mislim, da bi morali vključiti v njihova poročila in poročanje tudi del poročanja o tem, kako spoštujejo ta okvir visoka predstavnica bi lahko zagotovila, da ta okvir postane svetovna, uh, svetovni fenomen, kot je rekel generalni sekretar Združenih narodov Banki Imun, ne pa samo evropski. In mislim, da je treba zagotoviti več pravice tistim, katerih gospodarske pravice se kršijo v gospodarstvu. Naša dožnost je, da jim pomagamo. Hvala. Sedaj pa gospod Jurek, eno minuto. Čance, spravo... Hvala, gospod predsedujoči. To poročilo, ki naj bi govorilo o spoštovanju človekovih pravic, mislim, da vsebuje nekaj določb, ki kršijo te pravice. 165. Eh, člen je napad na voljo družbe ki so ji uh, na voljo, ki so jo izrazili Hrvati in Slovaki na svojem referendumu, ko so želeli zaščititi svoje lastno razumevanje koncepta družine. Poleg tega uh, je v tem poročilu očitni napad na željo nekaterih, ki želijo organizirati referendum v lastni državi. Ne vem, sprašujem se, ali resnično s tem ne ogrožamo nekatere posameznike v teh državah. Ničesa ne smemo pozabiti. Parlament Polske je leta 2006 sprejel sklep, ki se glasi takole. Če se bomo pridružili judovsko krščanskim eh, vrednotam v Evropi, potem ne moremo takšnih homofobnih eh, pristopov sprejeti. Zadovoljna sem nad poročilo situacije temeljnih mm, človeških pravic v. Eh, Evropski uniji in cenim to poročilo. Konstitucionalni kontekst, v katerem smo se znašli danes, je danes občutljiv za temeljne pravice in tudi zaradi specifičnega mandata od prvega podpredsednika komisije v svoji ulogi varuha listine temeljnih pravic. Navezala se bom na to, kar je povedala gospa Mogherinjeva in bom izkoristila priložnost za to, da bom poudarila pozornost Evropske unije na varstvo človekovih pravic v svetu, ki se mora prevesti v pozitivne dejavnosti in varstvo rezultatov ter ustrajanje pri jamstvu človekovih pravic tudi znotraj Evropske unije. Evropske unije. In zaradi tega bom osebno predlagala pripravo notranje strategije temeljnih pravic, ki bo v skladu s strateškim okvirom eh, človekovih eh, pravic v zunanih odnosih. Mislim, da je treba tukaj iti preko kopenhagenske dileme in tukaj govorim o človekovih pravicah ne samo znotraj Evropske unije, pa tudi zunaj nje. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Fojkt. Ja, Veliko je tukaj govora o pomenu človekovih pravic v zunanji politiki Evropske unije, vendar treba se je vprašati, kaj pa kršitve človekovih pravic v Evropski uniji. V mislih imam Polsko in Romunijo. Tam so mučili ljudi, tam so jih ne uh, zakonito na prošnjo ameriških organov prijeli. Ne vem, še vedno sedaj ljudi tam zaradi njihovega mnenja kaznujejo na 15-letno uh, eh, zaporno kazen. Mislim, da ne moremo trpeti takšnega delovanja nekaterih držav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 tudi, da so tudi pravice otrok dobile pomembno mesto v tem poročilu. Prav je, da imamo posebno eh, poglavje tudi o pravicah manjšin. Vendar, pogovarjati se moramo o najtežjih situacijah, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, ko gre za kristjane na Bližnjem shodu, kjer ženske in moške, eh, oprostite, otroke mučijo samo zaradi njihove pripadnosti. To so kršitve človekovih eh, pravic, ki niso skladne z katerokoli vero. Gre za, za kazniva dejanja proti človečnosti in tega v 21. stoletju ne moremo pustiti ob strani, ne da bi se borili proti temu. Opravičujem se. Od vsega začetka sem vam povedal, da danes ne bomo imeli modrih kartonov, zato ker enostavno nimamo dovolj časa. Gospod Kristea. Hvala. Želel bi čestitati gospodu Pancerju s pričo uravnoteženega in strokovnega načina, ki ga je uporabil pri tem poročilu. Pred nedavnim smo preznovali mednarodni dan žensk. Ampak selektivni splavi in prisilno delo otrok so še vedno nekaj, kar čemu smo dan danes priča. Francoski inštitut za demografske študije pravi, da je selekcioniran splav nekaj, kar prihaja iz eh, okoli v Srednji Aziji, na Balkanu, kjer je ta praksa uveljavljena. Mislim, da bi morali to, ta problem selektivnega splava tudi unesti v katalog eh, kršitev pravic žensk morali pa bi to vključiti tudi v posebne klauzule, ko gre za sodelovanje s tretjimi državami. Tudi boj proti delu otrok je nekaj, kar je treba še eh, bolj vzeti pod lupo v prihodnje. Eh, Hvala, sedaj pa gospa Tomašič. Hvala. V večini podpiramo to poročilo, ampak kot poslanka iz eh, Hrvaške se moram odzvati na točko 165. V njej obžaluje avtor rezultat eh, referenduma mm, v zvezi z družino, ki je potekal novembra 1912 pre nas. Mislim, da s tem Hrvaška nikakor ni kršila pravic skupnosti LGBTI. Ne, ravno obratno. Na ta način smo legalizirali istospolne zakone. Velika večina državljanov Hrvaške je želela, da ostane zakon uh, zakon med žensko in moškim ne pomeni kršitev nekaterih človekovih pravic. Ne, to je apel na varovanje naših tradicionalnih vrednot, ki so nam bile zelo pomembne v vseh težavah, ki so prizadele Hrvaško. Gospod Bej. Gospod predsedujoči, včeraj smo morali glasovati o poročilu gospoda Tarabele. Eh, belgijskega socialista, ki mu je naša kolegica sicer iz stranke UMP, gospa Legrip, eh, čestitala. In sedaj spet v primeru gospoda Pancerja eh, vidimo, da bodo spet pripadniki LS glasovali za njim kot en sam človek. In tu gre za promocijo zelo nevarne ideologije. Skratka, gre za nek komunitaristični pristop in zaradi tega mislim, da moramo o človekovih pravicah sporočiti nekaj drugega, ne pa da predavamo svetu nekaj drugega, kot počnemo sami doma, ne spoštujemo niti suverenosti držav, niti volje ljudstva. In zaradi tega eh, člen 165 poročila nikakor ni spremljiv za nas, gre za škandalozne uh, navedbe in mislim, da tisto, kar smo hoteli doseči leta 2030, se ni uresničilo in da ne moremo danes več govoriti o demokraciji, ki je ne spoštujemo niti sami, kaj šele pričakovati to od drugih. Hvala. Poslanec manj je naslednji. Eno minuto imate. V Evropskem parlamentu govorimo o človekovih pravicah ob 56. obletnici ustaje tibetanskega naroda. Danes govorimo o, o svobodi izražanja mnenja, pa smo istočasno priča zatiranju pravic tibetancev. 136 tibetancev se je pred 56 leti zažgalo v protest proti politiki Kitajske. Potrebujemo dialog med predstavniki Dalaj Lame in kitajsko vlado. Edini tako imenovani greh tibetancev je to, da se zauzemajo za svojne, svoje legitimne pravice, za svoj jezik, za svojo kulturo. In mislim, da se moramo sedaj naprej še tudi mi truditi, da bo končno nehalo trpeti tibetansko ljudstvo. Hvala. Gospa Rodriguez, minuto in pol. Hvala, predsedajoči. Na začetku se zahvaljujem komisarki, ki upravlja dobro delo, pospešuje spoštovanje človekovih pravic po vsem svetu. Spoštovanje človekovega dostojanstva je tudi tisto, za katerega se zauzema. V Zunanji politiki je tudi spoštovanje dostojanstva potrebno, ampak naša trgovinska politika je takšna, da podpira avtoritarne režime, ki vsakodnevno kršijo človekove pravice. Tukaj ne gre za neke kompromise. Če se kršijo človekove pravice, če so ženske v strašnem položaju, ne moremo tega več trpeti sami. Zaščititi moramo takšne ljudi, ne glede na to, kje se nahajajo. Bolj bi morali pritisniti na države, ki redno kršijo človekove in temeljne pravice, tako žensk kot moški. Če ljudje te vrste prihajajo v Evropsko unijo, naj so moške, ženske ali otroci, potem prihajajo sem zaradi tega, ker upajo, da bodo bolj zaščiteni tukaj. Zlasti ljudje iz eh, južnega dela sredozemlja so tisti, ki jim moramo dati več pomoči kot do sedaj. Hvala. Sedaj pa gospod Sinadino, s eno minuto. Hvala, predsedajoči. Demokratični sistemi naj bi veljali, naj bi, ne vem, bili temelj držav članic eh, Združenih narodov. Ampak, če ena država to krši, se organizacija Združenih narodov nikoli ne zauzame za to. No, enako velja za Evropsko unijo. V Grčiji so je Samaras dal pri, preti, zapreti nekatere pripadnike uh, politične organizacije Zlata, v Zlata Zora. To je bilo popolnoma v neskladju z zakonodajo. Mislim, da moramo tudi pri nas v Evropski uniji se vprašati, ali je takšno preganjanje ljudi, ki pripadajo tej skupini, resnično nekaj, kar lahko toleriramo. Hvala. Predsedniče. Gospod Štir, eno minuto. Gospod predsedujoči, spoštovanje človekovih pravic je seveda pomemben inštrument za našo zunanjo politiko in sodelovanje s tretjimi državami. Slediti moramo stanje človekovih pravic tudi izven Evropske unije in upam, da bomo na koncu v tej rezoluciji izbrisali besedi države članice ko gre za človekove pravice, seveda moramo stalno uh, slediti tudi izvajanju temeljnih pravic v Evropski uniji, kjer je življenje na prvem mestu. To velja seveda tudi za svetovni nazor. Vendar, kot vemo, se začne življenje bistveno prej, kot eh, nekateri trdijo, torej s spočetjem. Zato smo prepustili državam članicam urejanje spolnega in Eh, zdravja žensk in mislim, da bi to moralo veljati še za nekatere druga področja, zlasti tista, kjer, ki se nanašajo na tretje države, ki ne spoštujejo naših vredov. Človekove pravice so nekaj, kar se začne z uh, rojstvom in konča s smrtjo. Hvala, gospa Gomeš, minuto in pol dve vprašanje je treba upoštevati. Nekaznovanost, ko se ne upoštevajo človekove pravice. To, to zabode eh, Evropsko unijo zunaj in notri. Zlasti je treba to upoštevati pri strateških, strateških partnerstvih. Treba je pogledati, kaj se zgodi v Eh, državah, s katerimi podpisujemo eh, sporazume. Številne države imajo sezname političnih eh, zapornikov in to instrumentalizirajo zato, da, da zatirajo, zatirajo. Torej, varstvo človekovih pravic predvsem v bilateralnih dialogih. To je treba podpirati tukaj v tem poročilu to ni še dovolj jasno in to bo pripeljalo do neuspeha. Svet Evropske unije, parlament pa tudi komisija morajo torej eh, ukrepati in pomagati aktivistom, borcem za človekove pravice. To potem vpliva na varnost v državah, s katerimi imamo odnose. Menim, eh, mislim na države Etiopija, Eh, ki, imam, s katero imamo pe, partnerstvo, potem države AKP in afriške države. Tukaj potrebujemo proaktivno politiko. Treba je povedati, da tam imamo politične zapornike. In, uh, Treba je pogledati, kaj se je zgodilo na področju človekovih pravic, da niti ne govorim o pravicah žensk. In tukaj imamo visoko predstavnico. Dobro ste delali, vendar pa uh, niste dovolj delovali na področju uh, um, v tistih državah, ki jih, ob, ki jih obiščete. Mešajo se aktivisti in novinari, ne kontrolira se civilne družbe, ki se bori za človekove pravice. In... Predolgo ste govorili. In eh, vas, eh, zlasti pa naslednje govornike, opozarjam, da se držite časa, ki vam je do, dodeljen. Veliki ruski humanista. Najlepša hvala za besedo, gospe in gospodje. Velik ruski humanist Sergej Kjolenov je bil imenovan za Nobelovo um, nagrado za mir. V prvi čečenski vojni, kes, ko so Rusi uh, ubijali Čečene je Kovaljev rekel. Kršitve človekovih pravic, človeških pravic niso notrene zadeva posamezne države. Dejstvo, da ni potem dobil člove, eh, Nobelove nagrade, je vedlo, vedlo do še večjih razlik pri upoštevanju človekovih pravic. In varstvo človekovih pravic prinaša tudi občutek pravičnosti in to je ravno to, kar je Kovaljev želel doseči. Ni pr, seveda moramo zaščititi šipkejše in komercialni interesi držav članic imajo prednost pred človekovimi pravicami. In uh, kot je rekel Kovalček, uh, eh, torej uh, kršitev človekovih pravic ni notranja zadeva posamezne uh, države. Najlepša hvala. Gospod Milan Monza, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, varovanje človekovih pravic po svetu je treba ščititi. To je zelo pomembna tema za eh, Evropsko unijo. Spoštovanje človekovih pravic je naša identiteta, naša značajska lasnost in mora zato imeti posebno vlogo v naši, posebno mesto v naši zunanji politiki. Še predvsem zdaj, ko govorimo o mednarodnih načeljih in mislimo o novih političnih organizacijah, ki se rojevajo v smet v svetu ni pomankanje kriz in problemov. To vidimo tudi v soseščini, kot je povedala visoko predstavnica na začetku tako na jugu kot na vzhodu. Veliko uh, eh, primirov hudih kršitev človekovih pravic imam. Osmi člen uh, pogodbe pravi, da moramo vse ta vprašanja imeti za temelja, kaj ti gre za naše vrednote. In med našimi vrednotami je spoštovanje človekovih pravic. Uh, dobro sosedska odnosa seveda pomeni, da moramo biti realistični in da moramo pomagati, vendar pa pri tej politiki ne smemo pozabiti na naše vrednote. In želim za zaključiti eh, s tem, da zunanje delovanje mora vedno poštevati tudi človekove pravice. Na začetku tega stoletja smo rekli varstvo, varnost, razvoj človekove pravice in to smo eh, na začetku 90-ih let uporabljali kot simbol mednarodnih dejavnosti. Hvala, gospod Ranžel, za dve minuti. Najlepša hvala tudi sam bi želel čestitati visoki predstavnici o tej temi bi se želel osredotočiti na dveh točkah. Prva je eh, prehod v demokracijo. Tam Evropska unija lahko odigra resnično edinstveno vlogo, zelo pomembno vlogo. Lahko podpre tiste države, ki imajo demokratične želje. Obstajajo sile v teh državah, ki izražajo demokracijo in moramo jim pomagati pri tranziciji. Imamo veliko pozitivnih primerov v jugu Evrope, recimo Grčija in Španija v preteklosti. Na vzhodu Evrope je bilo mogoče doseči demokratični prehod, uh, uspešen način in to to je izboljšalo tudi varstvo človekovih pravic. To je prva stvar, ki sem jo želel povedati. Druga stvar, zelo kratek bom, je naslednja moramo braniti temeljne pravice. Ne, sa, ni samo to glavna naloga sedaj, to mora biti progresivni postopek, moramo pogledati tudi napredek, ki ga, so ga dosegle posamezne države. Ne smemo biti preveč zahtevni v določenem trenutku, ampak moramo oceniti napredek, ki ga je posamezna država naredili. Kaj ti ta napredek bo na koncu pripeljal do uh, nivoja varstva človekovih pravic, ki je spremljiv? Hvala. Najlepša hvala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 Najlepša hvala. Tukaj govorimo o raznih stališčih, ker potrebujemo večjo prisotnost Evrope. Želela pa bi vedeti širši evropski okvir za izvajanje teh nalog, ki se bo sredotočil na dejanje, na pomoč tretjim državam in na proces demokratizacije. Dejanja, ki niso samo prednostne naloge, ampak imajo tudi cilje, ki jih lahko izmiremo. Pri tem Evropska unija mora biti dosledna pri branjenju teh načel in potrebuje koherentnost vezanost med zunanjo in notranjo politiko na področju varstva človekovih pravic. Glede specifičnih um, ciljev je, so mediji, uh, eh, ter torej zatiranje medijev. Uh, um, je nekaj, kar je nespremljivega in to vodi v nestabilnost in humanitarne krize in lahko pripelje tudi do izseljevanja in tragedij na teritoriju Evropske unije. Zaradi tega se je treba v, v, vključiti v delovanje za tretjimi državami in to je resnično glavna naloga. Najlepša hvala, gospod Buda, za eno minuto. Človeško dostojanstvo je ključni element, kjer se vrti vse delovanje Evropske unije. Poleg tega človekove pravice so glavna točka, ki bi jo bilo treba vključiti vsak, kakršen načrt vsake države. Terorizem v različnih oblikah se je povečal v letu 2013 za 62 odstotkov v primerjavi z letom 2012. In uh, število držav je šlo iz Eh, je šlo, naraslo iz 15 do 24 držav, ki so bile prizadete. Pri Številne države eh, okoli Evrope so bile zasedene z islamsko državo in tukaj prihaja do eh, tudi nasilja, medetičnega nasilja. Človekove pravice morajo biti ključni del zunanjega delovanja Evropske unije in resnični del identitete v, dvo, v bilateralnih odnosih. Najlepša hvala, gospod Kukan. Za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoč. Leto 2013 je bil velik izziv in v našem, v našem odgovoru na kršitev človekove pravice ponavljam, da se moramo držati naših vrednot in naših načel. To pomeni, da čl morajo biti človekove pravice v središču naših odnosov s tretjimi državami. Naše politike morajo biti vidne, koherentne in učinkovite. Z sredotočiti se moramo zlasti na naše bližnje sosede in podpirati moramo demokratični razvoj, vladavino pravo in um, poštene volitve. To so ključni predpogoji za delovanje demokracije, ki spoštujejo človekove pravice in ne moremo uh, jih ogroziti. Ustrajati moramo pri njih v našem procesu širitve. Najlepša hvala spoštovani spoštovana gospa visoka predstavnica mogherini dragi kolega panzeri zelo sem vesel da imamo danes na dnevnem redu poročilo o stanju človekovi pravici demokracije v svetu za leto 2020 in eh, mislim, da je zelo dobro, da imamo tako razpravo, ki kaže na to, da bo ta zadnja različica vašega poročila, ki bo jutri sprejeta, eh, veljala za tiste, države, na katere se pravzaprav nanaša, torej na tiste, ki še niso članice eh, Evropske unije. Tu gre sicer za točke 165 in 165a, ki sta se vizili nekoliko ne dovolj dobro formulirani, vendar lahko na tem delamo še naprej skupaj. To je tudi v interesu Hrvaške. V duhu naše razprave v prejšnji točki dnevnega reda o zunani politiki Evropske unije smo sicer poudarili, da so evropske vrednote ključne za doseganje naših eh, ciljev in da je to povezano s spoštovanjem človekovih pravic. Zaradi tega še zlasti pozdravljam tudi, da je predsednik eh, konference, eh, predsednik vseh delegacij to tudi poudaril, da moramo imeti to nalogo vedno za prednostno. Hvala lepa. Thank you. Gospa Kljuni, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoče. Želela bi povedati, da so, je nekdo v dvorani rekel, da zavrača strup, eh, besedo strup v odnosu do LGBT. In s tem se je treba tudi soočiti, tukaj treba nekaj storiti. Želela sem pozdraviti um, poročilo in svobodo govora in, svobodo in boj proti uh, nasiljem nad ženskami in otrokim. Zlasti, kar zadeva prisilno otroško delo, uh, slabo prehrano in tako dalje. Pogosto slišimo grozne zgodbe o prisilnih porokah, o nasilju nad njimi in tako moramo jim pomagati. In najboljša politika, ki jo lahko naredimo, je, da jim da jih podpremo v, iz, v njihovem izobraževanju. In to smo že večkrat omenili, tako da bodo lahko sposobne same delovati. Poročilo govori tudi o človekovih pravicah in da je treba človekove pravice postaviti v središče pozornosti in odnosa s tretjimi državami. In tukaj moramo več kot govoriti, pomagati moramo ljuditi, ljudem pri svobodi govora in svobodi eh, do viroizpovedi. Najlepša hvala. Sedaj pa postopek CatchDI in želela bi vas obvestiti, da sem prejela kar 13 prijavljenih k besedi in da jih lahko sprejmem samo 7. Saba Šogar v imenu ELS bo prvi spregovoril. Najlepša hvala, gospa predsedujoče poročilo. Povdar je tudi pravico do združevanja in, in v eni od držav članic Evropske unije so, v Romuniji so bile miroljubne demonstracije prepovedene zaradi tega, ker glavna organizacija se ni strinjala z cilji demonstracije, ki bi se dogajala na območju mešane, etnično mešanega območja. Demokratični sistemi običajno ne ukrepajo pri miroljubnih protestih in Eh, Romunija je mm, ponosna na to, kako obravnava svoje manjšine in ni sedaj trenutek, da bi to spodkopavili. In če se v Evropski uniji kaj takega zgodi, kar bo izpodkopalo našo uh, verodostojnost, ko kritiziramo druge države, hvala. V imenu, v imenu skupine SND. Uh, Najlepša hvala. Zahvaljujem se gospodu Panzerju za delo, ki ga je opravil o ključnem vprašanju človekovih pravic. Zlasti cenim uvod um, človek, eh, pravice žensk, otrok, um, veroizpovedi, etničnih manjšin, pravice do manjšin, na, pravice manjšin na splošno. Ti ljudje, ki so del družbe, ki jih diskriminira v številnih državah in potrebujejo več, večjo zaščito vlade, In Evropska unija mora tukaj voditi to zadevo. Zadeve se morajo spremeniti in vlade tukaj lahko veliko prispevanjo pri izobraževanju in spoštovanju svobode. Treba je biti tudi dosleden in usklejen znotraj naših maje, tako da. Ljudje, da se ljudem ni treba preseljevati zato, da bi uh, spoštovali njihove pravice. Mislim, da je to strateško poročilo, ko, ko govorimo o tem, da v odnosu z drugimi državami moramo to, te vrednote spoštovati. Najlepša hvala, gospod Zambacki. Izvolite. Uvažajmo gospožu Mogherini, uvažajmi kolega Panceri, uvažajmi kolegi. Poštovani kolegi, spoštovana gospa Mogherini. Naš kolega, gospod Panceri, je opravil dobro delo kljub temu pa imamo nekaj kritičnih eh, pripomp v naši skupini. Ne strinjamo se z oceno, ki zadeva azil, begunce, podnebne spremembe in še nekaj drugih tem. Menimo, da Litva, Hrvaška in Slovaško kritizirajo zaradi notranje, njihove notranje politike. Mi menimo, da vsaka država članica ima pravico, da se sama odloča od kakšnih, um, kakšni družinsko tradicijo bo ohranjala. Države kot je Turčija pa recimo podpirajo islamsko državo. Najlepša hvala, gospa Bilbao, izvolite. Bilbao imate besedo izvolite najlepša hvala za velikodušnost Evropa želi še naprej biti referenca na področju človekovih pravic in če to želi delati, potem mora govoriti z enim glasom, zlasti kar zadeva določene konflikte. Ni, ne moremo pogledati stran, ko drž, močne države, kot je Izrael, Kitajska ali ZDA, kršijo človekove pravice. To razloži stališče, ki ga moramo zauzeti o situaciji v Palestini in Zahodni Sahari. Strinjam se s sistemom eh, zgodnjega opozarjanja, da bi videli, kaj se dogaja eh, na tem področju. Na mednarodni dan proti, boja proti terorizmu in žrtvam, žrtvam terorizma pravim, da se moramo boriti. Moramo ukrepati v Evropi v, proti, eh, torej za vse žrtve, žrtve, tudi tiste žrtve, ki so recimo v Španiji, ki so izginile v preteklosti zaradi tega, ker je prišlo do državnega udara. Naslednja. Naslednji govornik. Katastrofa s antropilnim dikeomadom in demokratijas s tretjo kozmo. Popraviti imamo torej človekovimi pravicami po vsem svetu, vendar se s tem ne moremo ukvarjati, če ne pogledamo, kakšno je stanje le teh znotraj Evropske unije. V imenu proračunske stabilnosti smo žrtvovali legitimnost eh, naših demokracij. In poleg tega gre tudi za pooblastila Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, ki so bila močno omejena. In vse to pod krinko proračunske discipline in omejitev. Torej o človekovih pravicah ne moremo govoriti kar tako poprek. Predlagala bi predlagal bi, da se tega lotimo drugače. Da se še enkrat spomnimo, da smo kot Evropska unija podpisnica listine o človekovih pravicah, da moramo torej eh, o tem razmišljati na ta način in potem predočiti situacijo v Evropski uniji, kar sodišču za človekove pravice. Pa bomo videli, kaj se je vse zgodilo v imenu varčevanja in kaj je to pomenilo za Evropsko unijo.

Hvala, gospod, gospa predsedujoča. Želim se zahvaliti poročevalcu in poročevalcem v Sencu, ki so si prizadevali za sprejetje tega poročila, ki je bil, delo je bilo zagotovo zelo težko. Predvsem sem želel opozoriti na nekaj točk, kot je recimo 75 in 76 točko, kjer se navaja potrebo, da bi vključili SPG in da bi vključili tudi uh, rimski statut v meddržavno kazensko sodišče. Um, Nekatere države, recimo kot Armenija in Pakistan, še niso vključene. Poleg tega bi morali imeti skupno stališče Evropske unije glede ratifikacije amandmaja iz eh, Kampale, kot je kolega iz Italije pripravljal predlog zakona eh, v Italiji na tem področju. Tako kot kolegi in vsi skupaj v Evropskem parlamentu, pa tudi visoka predstavnica, lahko načne to temo v vseh državah članicah. In na koncu sem želel še omeniti točko 76. 1994 in stoto ob, obletnico armenskega genocida in spravo med dvema državama, s katero bodo lahko zgradili prihodnost. Ja, e, Najlepša hvala. Imeli smo zelo dolgo in podrobno razpravo in ob zaključku bi besedo predal gospe Mogherini. Uh, Hvala lepa. Čisto kratka bom po tej bogati razpravi, polni zanimivih komentarjev in eh, predlogov. In to smo si seveda zabeležili. Lahko vam zagotovim, da bomo delovali na podlagi tega, kar ste nam povedali v ključnih fazah našega delovanja na področju človekovi pravici in pri oblikovanju politik za naslednjih pet let. Naj omenim le eno od pomembnih zadev, ki ste jih tudi vi omenili. In to ni nekaj, kar bi bila že povedala v svojem uvodnem izvanju, ampak so zadeve, do katerih sem močno zauzeta in sicer gre za vlogo žensk v družbi in tudi v zvezi z nasiljem proti ženskam. Tu gre v bistvu za dve plati iste medalje in o tem bi se lahko pogovarjali ure in ure, če bi hoteli govoriti podrobno. Vendar toliko, da vam povem, da sem eh, slišala tudi to, kar ste vi povedali o eh, nasilju proti ženskam in da je treba najprej spremeniti kulturo, ni dovolj, da spreminjamo zakonodajo in politike. Treba je začeti pri vzgoji in izobraževanju v naših lastnih družinah in v naših šolah. Prav tako lahko govorimo o tem eh, ne v smislu naših zunanjih eh, politik, temveč tudi v smislu notranje politike in zato lahko tudi posvetim naše delo tudi v luči 8. marca ženskam v Afganistanu, ki so same imele dovolj izkušenj na vodilnih položaj, bile so posod v policiji, v pravosodnem sistemu, bile so novinarke in so izgubile ta položaj, vendar jih moramo še nadalje podpirati in poskrbeti, da bo vloga žensk tudi v evropskih institucijah pomembnejša. Ta kanal moramo vsekakor obdržati odprt za vse komunikacije, nadaljevati s temi prizadevanji sicer pa sem že v ponedeljek govorila o tem, ko sem se srečala 8. marca v New Yorku eh, o politikah, ki jih vodimo v zvezi z vlogo žensk v družbi in tudi glede nasilja nad ženskami in eh, lahko sem se udeležila tudi odprtja seje svetovne organizacije za pravice žensk CSW z angliško kratico. E, rada pa bi čestitala tudi vsem, ki so aktivni na tem področju in tudi poročevalcu. Eh, ki se je zauzeto lotil tega poročila. Mislim, da je jasno bilo povedano tudi danes tukaj, da je treba odločno koordinirati notranje in zunanja prizadevala, da je treba uskladiti in ciljno usmeriti vsa naša prizadevanja po vseh sektorjih našega delovanja, še zlasti pa, kadar delujemo Eh, s tretjimi državami in s partnerji zunaj Evropske unije. Treba je združiti prizadevanja različnih institucij, tako sveta kot komisije, ampak Eh, še zlasti eh, si bom prizadevala za tesnejše sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala vsem, ki ste prispevali k tej pomembni razpravi. Hvala poročevalcem v Senci, gospodu Pancerju, kot glavnemu poročevalcu za odlično upravljeno delo. Eh, veliko ste prispevali k našemu prihodnjemu delu, saj bomo temeljili na vaših ugotovitvah. Še enkrat prisrčna hvala. Najlepša hvala. Gospa komisarka. E, mislim, da je čas, da damo priložnost gospodu Pancerju. Najlepša hvala vsem za razpravo in um, čestitam za podaljšanje mandata. In hvala vam, visoka predstavnica, kaj ti zdi se mi, da ste dobro razumeli, kaj je koristno in potrebno narediti. To pomembno razprava kaže na pozornost, ki do in z nekaterimi se ne strinjam, do določenih stvari želel sem povdarjati, da v preambuli listino človekovih pravic strdi, da je človek v središču pozornosti in ko govorimo o človeku, to ni abstraktno. S to besedo se, se, smo se želeli odmakniti od abstrakcije in smo želeli poudariti materialno življenje in konkretne dejanja o, mm, in zato želim močno povedati, da besede, ki sem jih slišal od gospoda Baja in tako dalje, da se mi zdijo uh, uh, nesprejemljivo to, kar so povedali o skupnosti LGBT in kažejo njehovo necivilno, necivilno politično necivilnost in njihovo nasprotovanje poročilu me ne, spre, me ne preseneča. In zato se Eh, obračam na gospod Verđat, ki bi morala razmišljati o tem, eh, da se bo vzdrževala pri glasovanju. Paradoksalno bi bilo, da bodo zaradi tega, ker se oni vzdržijo, te obskurne sile zmagale v parlamentu. Mislim, da je delo, ki smo ga opravili dobro in, dobi, in upam, da bom dobil podporo velikega dela parlamenta. Hvala. Köszönöm képviselő úrnak, mint jelentéstevőnek a záró. Ne hvala gospod Panceri, za vaše zaključne besede. Sedaj pa zaključujem tudi razpravo na to temo. Jutri bomo glasovali o tem poročilu. Sedaj pa gremo naprej na druge težavne, vendar nujno potrebne razprave. Po našem dnevnem redu je sedaj na vrsti izjava